predsednik lepo popoldne želim vsem skupaj nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen. So kakšni komentarji glede tega? Ne vidim nikogar, ki bi se oglašal. Tako da je to sprijeto. Sedaj pa gremo na predstavitev sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2014. Nimamo postopka catch the eye, prav tako ne bo vprašan z modrim kartonom, da bo jasno že na začetku, obračam se gospodu Rinkunasu, ki bo spregovoril v imenu sveta. Prosim. Uh, Hvala, predsednik. Predsednik, častni poslanci Evropskega parlamenta, o veliko čast mi je, da vam lahko danes predstavim stališče sveta o snutku proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014. To je prvi letni proračun v sklopu novega večletnega finančnega okvira. To stališče je bilo sprejeto na svetu 2. septembra. Gospod predsednik, časni poslanci, že od samega začetka bi vam rad zagotovil, da je svet pripravljen delati z obema, s parlamentom in s komisijo v prihodnih tednih in mesecih, zato da bi res dosegli sporazum o realnem in naravnotežnem proračunu za prihodnje leto 2014. Potrebujemo tesno in učinkovito stelovanje z institucijami, zato da bi dosegli ta cilj. Svet je pripravljen delati konstruktivno, kompromisnemu vzdušju. Zelo sem vesel, ker ugotavljam, da je proračunski trialog, ki je potekal prejšnji teden, 3. septembra, prinesel pozitivne in spodbudne rezultate. S posebnim zadovoljstvom ugotavljam, da parlament in svet lahko sprejmeta visoke prednostne naloge pri teh programih in ukrepih, ki jih imamo, zato da bi podprli zaposlovanje in rast. Naj z tega vidika gledano povdarim, da svet nasplošno sprejema predlagane zneske komisije o snutku proračuna za prihodnje leto. Za vse operativne izdatke, ki so povezani s programi v sklopu novega večletnega finančnega okvira. Izpostavil bi to, da kar zadeva vsa predlagana zmanjšanja proračuna na svetu, da vse temelji na zelo podrobni analizi najverjetnejšega izvajanja posameznih programov in ukrepov, ki so tu zadevni. Ne bo splošnega pristopa in ne bo neupravičenih rezov proračunov. Stališče sveta glede prvega osnutka proračuna v sklopu novega večletnega okvira predvideva z absolutnimi številkami proračuna. 122,2 milijard evrov obveznosti in 135 milijard evrov plačil. Velika večina držav članic je to podprla. Opozoril bi na tri pomembne elemente, ki so izhodišče stališča sveta. Najprej bi rekel, da se je svet odločil, da bo dal prioritete programom in ukrepom, ki so zasnovani za to, da bo Evropska unija ponovno postala vzdržna, da bomo imeli vključujočo raz, dobra delovna mesta, da bomo izpolnjevali specifične politične cilje, ki so povezani z zaposlovanjem mladih, z raziskavami, z Erasmusom, z MSP-ji, da bomo spodbudili financiranje gospodarstva. Drugič. Svet je upošteval nenehen trud držav članic pri konsolidaciji nacionalnih proračunov. Tu smo videli še poseben povdarek na nadzorovanju upravnih izdatkov skladno z domačimi politikami držav članic, zato da bi imeli dobro finančno upravljanje. In tretjič, svet je predlagal, da bi imeli zadostno kritje pri zgornjih mejah v sklopu finančnega okvira, zato da bi se lahko spopadli z nepričakovanimi situacijami. Predsednik, časni poslanci, Sedaj bom na kratko predstavil glavne elemente stališča sveta pri vsakem razdelku in podrazdelku večletnega finančnega okvira. Začel bom s prvim razdelkom, pametna in vključujoča rast. Svet meni, da je še posebej pomembno, da se posvetimo temu razdelku, kajti to odraža področje, kjer so evropske dejavnosti prinesle posebno dodano vrednost. Tu smo videli ključno vlogo tega v okviru Evropske strategije 2020, zlasti ko gre za raziskave, konkurenčnost, podjetništvo in inovacije. Potem imamo podrazdelek 1a konkurenčnost za rast in delovna mesta. Svet podpira ukrepe za to, da bi imeli konkurenčnost, zlasti ko gre za majhna in srednja velika podjetja. Potrebujemo naložbo izobraževanje v človeške veščine, preko Erasmusa za vse. Potem imamo zmanjšanja pri temu podrazdelku. Tu gre predvsem za velike infrastrukture, za projekte takšne vrste in tu izhajamo iz pričakovanih absorpcijskih zmogljivosti, izhajamo pa tudi iz predhodnih programov in izdatkov, ki smo jih že imeli. Pri velikih projektih naj bi imeli zmanjšanje na svetu, recimo ITER in TEN. To je skladno s pristopom, ki je bil pred kratkim predlagan strani komisije, zato da bi imeli prilagoditve tudi v obzorju 2020 pri Erasmusu, pri Kozme, prvih letih novega večletnega finančnega okvira in zato, da bi nadomestili ta frontloading, zato, da bi preložili določene izdatke pri velikih projektih, da bi to preložili na poznejša leta. Svet je želel zagotoviti ustrezno raven prilagoditve plačil za strukturne ukrepe. Zato se je svet strinjal, da bi pri podrazdelku 1b poštevali ekonomsko, socialno in kohezijsko politiko. Za 7,5 odstotkov naj bi imeli povečanje v primerjavi z letošnjim letom. Potem skladno s sklepi sveta iz 27. in 28. junija naj bi porazdelili 6 milijard evrov za brezposelnost mladih, kajti ta pobuda bo omogočila prve izdatke upravičencem v EU regijah, kjer imajo veliko brezposelnosti mladih. Od 1. januarja prihodnje leto bodo začeli splačevati te zneske. Potem drugi razdelek, trajnostna rast in nacionalni veri. Svet predlaga, da bi stabilizirali ravni prilagoditve skladno z letošnjim letom. Ampak svet se vseeno strinja, da bi morali nekoliko povečati prilagoditve za vse izdatke, ki so povezani s trgom in ko gre za neposredna plačila po skladu za kmetijstvo, ni cela 27 odstotkov. Potem naj bi tu izdatke porazdelili po kmetijskem skladu za podeželjski razvoj, poštevali pa naj bi tudi pomorski in ribiški sklad. To temelji na zadnjih informacijah, ki so na voljo. In to je predmet revidiranja po predstavitvi komisije. Tu vidimo tradicionalne spremembe, ki pridajo jeseni. Potem tretji razdelek varnosti in državljanstvo. Svet podpira majhno zmanjšanje pri obeh obveznostih in prilagoditvah. Tu je treba upoštevati realno absorpcijo in vse te zmogljivosti povezane s tem. Potem imamo tudi varne izdatke, svet podpira prilagoditve, ki jih je predlagala komisija, ko gre za azil in migracije. To so pobude, ki jih imamo na področju zunanih meja, na pravosodju, ko gre za notranjo varnost, javno zdravje in varstvo potrošnikov. Potem glede četrtega razdelka, tu imamo globalno Evropo. Svet določa obveznosti in prilagoditve plačil na nižjih ravnih kot je to predlagala komisija. Zato, da bi bolje odrazili preteklo in sedanje izvajanje proračun, da bi poštevali realne absorpcijske zmogljivosti. Ta razdelek skupaj s podrazdelki 1A in 1B in z drugim razdelkom, vse to je predmet izjave, ko gre za prilagoditve plačil, kjer svet vabi komisijo naj predlaga spremenjenost notek proračuna za prilagoditve plačil če ne bo dovolj izdatkov za prihodnje leto. Če ne bomo imeli dovolj proračuna, potem i razdelki za izdatke prihodnje leto. Potem peti razdelek administracija. Svet priznava, da je prišlo do velikih eh, naporov v institucijah, da bi omejili povečanje proračunskih ocen, vključno z manjšanjem števila osebja, skladno s pet odstotnim ciljem med 2013 in 2017. Ampak vseeno, smo gotovili, da bi lahko še bolj privrčevali. Svet predlaga, da bi črtali odobritve, to, kar imamo v ocenah institucij, ko gre za prilagoditve plačil v letih 2011 in 2012. Svet ugotavlja, da evropske institucije niso tiste, ki bi morale predicirati sodbe Evropskega sodišča o tem. Potem imamo podoben pristop glede vseh decentraliziranih agencij kjer svet podpira primerljivo zmanjševanje, tako z obveznosti kot z odobritve. So razmerno številom kadrov. Tu gre tudi za samo financiranje. Pri obeh je bilo to sprejeto. Svet kot običajno ni spremenil dela, ki se nanaša na proračun Evropskega parlamenta in končno še šesti razdelek, nadomestila, tu se svet strinja, za ravnjo predlaganih odobritev komisije. Gospod predsednik, časni poslanci, prepričan sem, da je stališče sveta o osnutku proračuna za prihodnje leto uravnoteženo. Tu vidimo, da imamo potrebe po tem, da je treba upoštevati težko gospodarsko situacijo v državah članicah, po drugi strani pa je treba zagotoviti primirne odobritve proračunskih sredstev, proračunstvo, da bi podprli nove programe in dejavnosti. Treba je spodbujati rast in finančno konsolidacijo zajemno podporo. Vsi se strinjamo glede pomembnosti in dodane vrednosti programov in ukrepov, ki se izvajajo na evropski ravni vsi podpirajo primerno financiranje. Tudi ministri za finančne zadeve to podpirajo, ampak vsi moramo upoštevati cilje proračunske discipline. Imamo tudi nacionalne cilje. Treba je zmanjšati dolge in primankljaje vsake vladi. Predtem je treba upoštevati vsak evro proračunih. To vpliva nacionalne proračune. To so omejitve ki nas zadevajo, vse nas. Zato potrebujemo pravo prioritizacijo. Pot, najti moramo pravo ravnovesje. Po eni strani je treba zagotoviti pravo izvajanje sprijetih programov in okrepov, istočasno pa moramo po drugi strani omejiti primankljajo nacionalnih proračuni, zato da bomo dosegli zahtevane ravni. Računam na vaše razumevanje, na vašo podporo tu. Gospod predsednik, poslanci proračun Evropske unije za finančno leto 2014 bo odigral ključno vlogo pri zagotavljanju podpore gospodarstvu. To bo katalizator rasti in ustvarjanja delovnih mest. To bo pravi ozvod za to, da bomo imeli produktiven človeški kapital in prave naložbe. Upam, da bo ta skupni cilj glavno vodilo za vse nas pri naših razpravah, prihodnih mesecih res želimo doseči dogovor glede proračuna za prihodnje leto 2014. Hvala za vašo pozornost. Mister... Eh, Hvala lepa. Gospod Rimku nas. Sedaj pa predajam besedo gospodu Levandovskemu. Prosim. Predsednik, minister, časni poslanci, Današnje zasedanje je zame druga priložnost po trialogu, da izrazim globoko zaskrbljenost zaradi branja proračuna na svetu. Glede tega, kako razumejo ta predlog na svetu za prihodnje leto. O predstavitvi osnutka za prihodnje leto je bilo naše sporočilo jasno. Ne moremo delovati kot običajno, zaradi različnih razlogov. delamo v specifičnem kontekstu naprednih pogajanj pri naslednjem večletnem finančnem okviru. Sicer to prihaja pozneje kot običajno, junija, ampak to mora biti bolj stabilna referenčna točka za osnutek proračuna, ampak že v našem predlogu vidimo nižje zgornje meje za prihodnjo finančno perspektivo in naš predlog je bil ta, da bi upoštevali obveznosti 6 odstotkov, to je 9,1 milijard evrov manj kot to, kar potrebujemo za letos in imamo plačila 8,4 milijard evrov manj imamo, kot potrebujemo za prihodnje leto, za 2014. Torej, to ne more biti rutinsko zmanjševanje sredstev in res sem zaskrbljen zaradi branja na svetu, kajti tu že tradicionalno režejo sredstva. In tu že imamo zelo nizke ravni za prihodnje leto in da bi to potem še zmanjšali za 240 milijonov in plačila za več kot eno milijardo. Kaj je še bolj pomembno? Mislim, da tu ni veliko logike pri tem, kako eh, berejo predlog in kako režejo stvari na svetu. Vsi vemo, v kontekstu vseh obljub moramo uporabiti vsa urodja, ki jih imamo na voljo, da bi ponovno okrepili rasti konkurenčnost v Evropi kajti ta oživitev evra je zelo majhna v letošnjem letu in prihodnjem letu. In pri strukturnih skladih imamo tudi reze in to je glavni instrument za spodbujanje rasti in konkurenčnosti. Tu vidimo glavne reze po količini. Tu imamo v razdelku, ki zajema prave instrumente za majhne in srednje velika podjetja, kozme recimo. Tu imamo raziskave in razvoj za obzorje 2020. Potem smo videli zmanjšanje upravne podpore. Tu imamo izdatke za raziskave in za infrastrukturo in tu res vidimo, da bi s tem lahko škodovali izvanju teh programov. Potem zunanje delovanje, glede na to, kar veste, kar imamo okoli Evrope, Sirijo imamo in tu imamo ponovno reze pri podpori pri izdatkih. To bi lahko škodovalo izdatkom za naše zaveze, ko gre za zunanje delovanje, zunani svet. Res ne morem sprejeti teh razlag, opravičil. Ta imamo zato, ker potrebujemo meje pri tako imenovani fleksibilnosti, ko gre za nepričakovan razvoj dogodkov v letošnjem letu. Tu gre za naravo fleksibilnosti pri posebnih instrumentih, da se mobiliziramo nad mejo, ne pod mejo to ni pravo pravičilo za to, da imamo eh, kar nekaj krite za prihodnje leto. In tu vidimo nenehen trud za to, da bi zmanjšali to, kar je že zmanjšano. To verjetno ni dovolj dobro, ko gre za potrebo v prihodnjem letu. To nas res skrbi, kajti vemo, kakšen je ta živ cikl vseh projektov, glavnih projektov, ki se razvijajo v Evropi. Tako je za prihodnje leto, to še ni konec, potem imamo nadaljne reze v leti 2014-2015 in vemo, kakšna je situacija v Evropi, kako je na trgu dela v Evropi. Zato mislim, da bi res morali storiti vse, kar lahko tokrat, mogoče bi lahko na skupnem sestanku o razvojih plačil, imeli to priložnost, da se pogovarjamo o tem, o razvoju, o plačilih, da bi videli, kako zreli so ti glavni projekti v Evropi, kako se to razvija skozi čas. Povsem podpiram takšne priložnosti, da bi obravnavali to, kar bi lahko bil dober pristop pri določenju proračuna v teh kritičnih časih, ko je treba živeti gospodarstvo v Evropi. To je zelo specifičen proračun. 90 odstotkov vseh odobritev imamo tako imenovano v neločenih izdatkih. In samo 10 odstotkov, samo 10 odstotkov imamo pri novih programih v novi finančni perspektivi med leti 2014 in 2020, kar zadeva prilagajanje plačil. Ja, tu vidimo reze, ampak če bo sodišče razsodilo drugače, bo to treba obnoviti. Kar zadeva agencije, to je ponovno zelo strok pristop, 5-stotno znižanje vidimo, to je skladno z medicinalnim sporazumom. Vse institucije imajo obveznost, da zmanjšajo vse za en odstotek Vse institucije morajo upoštevati to dožnost. Zato sprašujem parlament, časni poslanci, če lahko upoštevate te argumente pri pripravi obravnave za proračun prihodnjem letu. Hvaležen sem jasno, ker smo videli indikativen seznam pilotnih projektov, pripravljalnih dejavnosti. Naša ocena bo lažja sedaj in upam, da bomo imeli res dobro sodelovanje pri tem postopku. Sedaj moramo doseči rezultate glede na spremembe, glede na to, kar vemo sedaj. Glede na stroške v letošnjem letu. Prvo je specifično leto. Tu gre za upoštevanje dogovorov v zadnjem letu, ko gre za 2014 do 2020, imamo finančno perspektivo, imamo frontloading, backloading, predvsem gre za frontloading, ko gre za kozme, Erasmus in obzorje 2020. Drugo pismo spremljivo mora biti rutinsko, nanaša se na kmetijstvo in ribištvo. Bodimo še vedno optimistični, da lahko dosežemo naše cilje in naloge v 21 dneh sprave. Tokrat bi lahko imeli dobre rezultate v naših pogajanjih. Hvala. Uh, najlepša hvala gospod komisar gospod levandovski besedo predajam gospe moniki holmeier ki je poročevalka za evropski parlament gospod predsednik predsedstvo sveta gospod komisar kolegice in kolegi dovolite da najprej na splošno o proračunu povem dve ali tri pripombe preden povem nekaj o proračunu parlamenta. Slišala sem in spoštujem to tudi, da predsedstvo sveta pravi, da ni sprejelo nekih splošnih eh, krčen, da so se skupaj zelo analizirali. Zelo pa imam občutek, da je sedaj fokus uh, proračuna tak, da je skladen z finančnim položajem posameznih držav, kajti te so v težavah in vsako krčanje ni podvrženo logiki, ki bi si je želeli na ravni skupnosti. Zato Ane, Ana Jensen, ki bo govorila takoj za mano, že podpiram zdaj, no, skratka jo izražam podporo, že preden spregovori. Kar zadeva proračun Evropskega parlamenta samega, pa bi rekla, da kot prvo se Evropski parlament s svojim proračunom giba v smeri inflacijske stopne. Imamo posamezno situacijo v parlamentarnem proračunu, neko izjemno situacijo zaradi zakonodajnega obdobja, ki že sama pomeni 2,2 odstotno više stroške To pač pomeni, da demokracija tudi včasih stane nekaj denarja in iz tega je treba pričakovati te više stroške in temu se pač ne moremo ogniti. Zimamo se tudi za tesnejše sodelovanje z odborom za eh, gospodarske zadeve in tudi z eh, odborom regij, vendar pa zaenkrat, če nimam nekih konkretnih številk, tako da bom izhajala iz tega, da bodo. Uh, te konkretne številke znane, ko bodo končana pogajanja. Evropski, torej proračun Evropskega parlamenta bo seveda varčevalni proračun, kajti realna rast ne bo več zabeležena, temveč bomo imeli minus v višini nič cela tri odstotkov, kar za, eh, z izjemo torej stroško, ki se nanašajo na zakonodajni postopek in stroške, ki se nanašajo na Hrvaško. Kar zadeva sodelovanje z drugimi ustanovami, bi se se tukaj navezala na službo za zunanje delovanje, kajti vtis imam in to sem povedala tudi že eh, na trilogu, da nisem posem prepričana, ali svet dejansko se drži svoje odločitve, da si želi zunanje službe, kajti če imamo dvig 1,7 odstotka, evropska sredstev za ustanovo, ki se šele izgrajuje, je to pravzaprav nekaj preveč dobrega. Iz tega razloga sem prepričana, da se moramo pri poračunu za to službo navezovati na uh, varnost in tukaj je seveda ključna beseda Edward Snowden in tukaj iz tega izhajajo določene predpogoji o tehniki izvajanja delovanja uh, Um, pri drugih ustanovah pa sem morala ugotoviti, da, anali, da se nismo držali splošne analize in tukaj bi prosila svet, da bi imeli intenzivnejši pogovor med pogajanji, kajti nekoliko me skrbi, da zaradi vseh uh, krčen, torej krčila se že tako imenovana abatement rate in da to ni bilo upoštevano. Mislim, da bomo se morali o tem še pogovoriti, tako da bi potem imeli tudi neke vrste smiselne proračune za vse druge ustanove. Najlepša hvala, gospa Holmajer. Sedaj dajem besedo gospe Ann Jensen. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Če se takoj navežem na osnutek proračuna, ki ga predložil svet, je to razočaranje, kajti sedaj je čas, ko morali zagotoviti rast in zaposlovanje, pa se znižujejo plačila. Vemo, da so te stopnje že tako nizke, da je vprašljivo, ali bo Evropska unija sploh lahko izpolnila svoje obveznosti in to je nespremljivo in tudi neozdržno komisija je že govorila o 5 do 6 odstotnem znižanju teh uh, obveznosti za letošnje leto, torej je že komisija predložila vrčevalni uh, proračun. Sedaj pa svet še znižuje zneske namenjene raziskavam in inovacijam in to je v neskladju z uh, dogovorom, ki ga je svet dosegel s parlamentom julija o večletnem finančnem okviru. Smo se, takrat smo se dogovorili, da bi morali uh, um, plačila za rač, raziskave, razvoj in inovacije zvišati v letu 2014 in škandalozno je, da se svet tega dogovora ne drži. Treba je zajamčiti tudi ustrezne obveznosti za zaposlovanje, rast in za zaposlovanje mladih, kajti s tem lahko uh, se nekako odzovemo na hudo brezposnost mladih v številnih uh, državah. Tudi drugod so sredstva zelo skromna. Naprimer, če upoštevamo situacijo v Siriji in nove begunce, tudi to pomeni določen in eh, pritisk na naš proračun. Krčili so tudi postavke za administrativne programe in vemo, da so te postavke že tako nizke, da so že nevzdržne. Kar zadeva sredstva za agencije, tukaj se ne strinjamo celoti s komisijo, vendar pa bi povedala, da nadzorni organi za finančni sektor, da bomo tukaj zelo pozorni. Uh, Eh, na nje med pogajni. Seveda, eh, nikoli nismo bili zelo gotovi glede tega, kako naj bi bila visoka plačila v proračunu, kajti obstaja določena negotovost, kdaj se izdajo računi za velike projekte. In zato smo sistematično spremali več let, da smo eh, zniževali tiste zneske, ki naj bi jih uplačevale države. Zdaj smo pa že na tako nizki ravni, da je že boleče. Že letos imamo težave. Eh, kajti komisija že težko poravnava svoje račune in naslednje leto pa bo morda stanje še slabše in to je nespremljivo. Nespremljivo je, da je komisija postavljena v tak položaj. Zato se bo parlament zelo tesno osredotočil na dobre, dobrito plačil v prihodnih pogajanjih. Sedaj pa bi povedala še, da to, ta pogajanja ne bodo preprosta. Vsekakor eh, se bodo navezovala tudi na uh, pogajanja o spremembi proračuna, o katerem bomo kmalo govorili. To, da že zdaj bi povedala, da se zahvaljujem litovskemu predsedstvu in uh, tudi predstavniku uh, za pripravljalno delo, ki so ga pripravili in izvedli pred pogajanjem. Uh, verjamem v dobro sodelovanje in v naši državi vedno rečemo, kjer je volja, tam je pot. In ne dvomim, uh, v voljo litovskega predsedstva, da najde rešitve. Vem pa, da boste imeli težave z tistimi državami, ki uh, želijo zgolj uh, se um, tukaj beležiti prihranke in se ne zavedajo resničnega položaja. S komisija mora biti zmožna plačevati svoje račune. Hvala. Najlepša hvala, gospa Jensen. Sedaj pa dajem besedo gospodu Aleno Lamasuru. Izvolite. Merci, hvala. hvala lepa, gospod predsedojoči. Um, Eh, zelo nakratko se bom eh, odzval na eh, predlog proračuna za 2014 in predlog za revizijo proračuna za 2013. Oba predloga temeljita na sporazumu med tremi inštitucijami in ta sporazum zahteva soglasnost 28 vlad, ampak ministri za proračun ignorirajo dejstvo, da proračun, ki je bil sprejet septembra, eh, gre v nasprotno smer. In komisija, tako kot tudi drugi, pravijo, da imamo to celo vrsto um, razhajanj, ki um, jih najdemo na različnih področjih, eh, od zaposlovanja mladih eh, in tako naprej. Zato sprašujemo vprašanje, ali ne moremo pravilno uh, obvestiti ministrov za proračun eh, o, o eh, odločitvah, ki so sprejete na ravni sveta glede proračunov? Ali mora parlament eh, nadzorovati, da ministri spoštujejo predsednike vlad? Tu imamo eh, že eh, dolgo časa sporazum, ki je bil torej sprejet eh, lani julija in potrebno je bilo, da se vsi zavežejo da bodo spoštovali te zaveze, ki so bile sprejete. Če nimamo dogovora o ničemer, potem nimamo dogovora o vsem. Tu imamo sedaj dogovor o vsem in uh, sedaj uh, to pomeni, da je treba to spoštovati. Kot uh, pravimo latinščino, pacta sum servanda, se pravi, dogovori morajo biti spoštovani. Uh, da, ta teden bomo uh, glasovali glede uh, prvega segmenta kreditov, magajočih kreditov. Uh, drugi uh, segment 3,9 milijard uh, je še uh, predmet uh, dogovora. Tu uh, še ni uh, bilo uh, uh, ustrezno uh, sprejeto uh, in tudi ratifikacija še ni uh, bila na ravni parlamenta izvedena. Jutri bi moralo biti glasovanje uh, o tem, sedaj pa je bilo to uh, prenešeno na mesec oktober in če bo potrebno, bomo to še odložiti. Uh, imeli smo tripartitno uh, uh, razpravo glede Eh, plačil in zahvaljujem se eh, predsedstvu sveta, da so to organizirali in upam, da bomo rešili s tem vse probleme za letos in za 2014. Vsi, vse politične odločitve so sprejete, sedaj jih je treba upoštevati. Much, Hvala lepa, gospod Lamasur. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rimkunasu. spoštovani poslanci in poslanke želel bi se lepo zahvaliti komisarju levandovskemu poročevalkama gospe holmeier gospe jensen in predsedniku odbora za proračun gospodu lamassouru za vse cenjene pripombe in poglede v tem trenutku menimo da bi bilo treba bolje razumeti medsebojna stališča, ki zadevajo stališče sveta k osnutku preračuna za leta 2014. To je naš skupni cilj, mislim, da smo to dosegli in to sedaj nam odpira vrata eh, v resnična pogajanja o proračunu za leta 2014, ki bodo steklo v prihodnih mesecih. Znova bi rekel, da je bila današnja razprava dobro izhodišče. In iz tega izhodišča sedaj lahko nadaljujemo. Dodal bi še, da se tukaj zanašamo na podporo komisije, kajti tradicionalno že komisija igra vlogo poštenega posrednika in resnično se že veselimo komisar uh, tukaj plodnega sodelovanja. Naj vam še zagotovim, da litovsko predsedstvo sveta in tudi sam osebno, da bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bi dosegli pozitivne rezultate. Resnično se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hkrati pa bi parlamentu želel veliko uspeha pri preučevanju stališča sveta v prihodnih tednih in veselimo se že naših pogajanj, ki bodo se začela in nadaljevala oktobra in novembra. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena in prehajamo na poročilo Lavija. Gre za poročilo.